in temu bomo uh, še uh, tesno spremljali in upam, da se k malu znova vidimo. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Upam, da so vsi obiskovalci razumeli, da jih lahko slišimo in da lahko sami podajo Evropsko državljansko pobudo. Gre za vas. To je dober način participacije. Razprava je zaključena, sedaj pa bom nekaj napovedala. Iz LS-a sem dobila zahtevo, da bi gospoda Fabricija Berta imenovala v odboru za industrijo, raziskave in energijo ali kdo ugovarja, ne, potem je to potrjeno. Sedaj pa gremo na naslednjo razpravo, gremo na ustno vprašanje za komisijo, gre za dopolnitev preglednice dosežko za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesi. Gospa Bolz bo prišla čez trenutek počakamo nekaj trenutkov, kajti ona je vložila to vprašanje, težko bi začeli brez nje. Voilà, voilà, je vous donne la parole. Tako, pa ste tu. Predajem besedo avtorici vprašanja. Sedem minut imate, gospa Bowles. Um, I... Najlepša hvala. Vem, da komisarja ni, ker potuje v Washington, ampak zdi se, da se to ponavlja, da pravzaprav zelo redko imamo možnost, da se pogovorimo. Eh, in zastavimo vprašanje eh, komisarju, kajti ta vprašanje lahko zastavimo vedno četrtek in on je vedno na poti nekam. Torej, šesterec je spostavil eh, postopek v zvezi z makroekonomski neravnovesi in to je pomemben element, širi spremljanje na makroekonomske teme, kjer je. Se, pri čemer pa se je prej pakt osredotočal na dolg in primankljaje. Pomemben del tega je tudi preglednica dosežkov, ki je diagnostično urodje za komisijo. Novembra 2012 je komisija k prvotnemu naboru kazalnikov dodala novega glede finančnega sektorja, namreč za e, stopnjo rasti obveznosti finančnega sektorja. Da se izognemo vsem nesporazumom, naj poudarim, da je to kazalnik, ki ga sicer zelo pozdravljamo. Parlament je pravzaprav zanj že zaprosil decembra um, 2011, ampak torej nočem reči, da je ta kazalnik napačen, ampak dejstvo je, da obstaja več možnosti za to, kakšen tip kazalnika izbrati. In nažalost tukaj komisija ni spoštovala šestorčka, ki uh, ima podme, pod, um, domnevo, da bo se komisija s to vrstnimi kazalniki posvetovala z Evropskim parlamentom, ko bo namreč pragove in kazalnike prilagajala. Pri tem torej posvetovanja ni bilo, v tem primeru ne. Evropski parlament je prejel informacijo o novem kazalniku le nekaj dni preden je bil, bilo objavljeno poročilo o a, uh, mehanizmu. Eh, opozarjanja aprila. Tudi, tudi drugi so bili uh, posvetovani zgolj na tehnični ravni prek IFC. Torej, to sporočilo v službah komisije ni bilo dobro slišano, namreč da ima tukaj parlament enake pravice kot svet. Uh, Prav tako se nam zdi, da posvetovanja s parlamentom ni težko izvesti, če tudi je treba neformalno predložiti osnutek sekretarjatu. Ekon je že v preteklosti dokazal, da smo učinkoviti in da v dobri veri sodelujemo s svetom in komisijo v svoji predstojnosti predstav, predsednice odbora Ekon želim, uh, sem opozarjala na to z izmenjavo pisem decembra in januarja, potem, ko je bil nov kazalnik objavljen. Neke razumne pojasnitve od strani komisije nisem prejela. Komisija bi lahko zgolj priznala napako in obljubila, da bo prihodnje delovala drugače. Uh, To se je že zgodilo pri komisarju Barneju, v, pri generalnem direktoratu za trg in je gospod komisar tam ravnanje popravil. Prav nasprotno pa je tukaj komisija trdila, da je bilo vse izvedeno pravilno. Glede na to nismo videli druge možnosti, kot da se na stvar navežemo s tem ustnim vprašanjem. To ustno vprašanje je zelo kratko, jasno in bili bi hvaležni za jedrnat in jasen odgovor. Zakaj komisija torej ni se posvetovala s parlamentom, ko je dodala e, e, kriterij o stabilnosti finančnega sektorja in ali komisija meni, da resolucija parlamenta z 15. decembra 2012 glede preglednice dosežkov v zvezi z makroekonomskimi neravnovesi kateri je parlament zahteval uvedbo kazalnika za finančni sektor, pomeni posvetovanje v skladu z uvodno izjavo 12 te uredbe, ki določa makroekonomska ravnovesja in postopke v zvezi z njo. Hvala, gospa Malstrom bo odgovorila. Najlepša, le, eh, najlepša hvala. Res je, mi je žal, da gospoda komisarja ne more biti tukaj, kajti potekajo sestanki mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu, kjer bi moral biti že prej eh, ta teden. Preden odgovorim podrobno na vaše vprašanje, naj povem, kot je povedala že gospa poslanka, da je bilo to vprašanje omenjeno v izmenjavi pisem med vami in podpredsednikom na začetku letošnjega leta. Tako da bom povedala, kaj je bilo zapisano v tem pismu 4. februarja, ki so ga verjetno videli vsi člani odbora. Te izmenjavi um, mnen komisija obžaluje mnenje z parlamenta, da se komisija z njim ni posvetovala glede zaključka oziroma dopolnitve preglednice dosežka. To ni bil naš eh, namen, pa tudi procesa ne razumemo tako način. Ko smo izbrali enajsti eh, kazalnik, je komisija ravnala v skladu z ustrezno uredbo in v skladu tudi s političnim dogovorom že konec leta 2011 in se posvetovala s parlamentom in svetom glede dopolnitve obremenitve preglednice z enajstim kazalnikom. Treba je vedeti, da ta uredba o, o, um, o makroekonomskih ravnovesih opredeljuje to dopolnitev preglednice. Namreč komisija naj bi redno obravnavala to dopol, eh, preglednico v skladu ključno z metodologijo, pragovi in tako naprej in bo to preglednico dopolnjevala, kjer je to potrebno. Načelo tesnega sodelovanja s svetom in parlamentom je omenjeno v vodni izjavi 12 in to načelo je seveda bistvenega pomena za komisijo. Politični dogovor z obema so zakonodajalcema glede finančnega sektorja smo dosegli leta 2011 z, z resolucijo parlamenta decembra tistega leta in tudi s sklepi uh, Ekofina novembra leta 2011. Politični dogovori so potekali torej leta 2011. Uh, tehnična izbira uh, finančnega kazalnika je bila narejena uh, leta 2012. Da, komisija meni, da so se torej posvetovanja izvedla leta 2011 in da je bila resolucija parlamenta odgovor na ta vprašanja. Uh, Tudi komisija je enakor vredno obravnavala sveta in, svet in parlament in jo obveščala sočasno. S tem je komisija imela uh, upogled in je lahko upoštevala mnenje odbora Ekon. S tem uh, je uh, parlament podal na svet komisiji. V, imeni, v imenu komisije pa bi prosila uh, poslanko, da je sorazmerno ukrepa pri tej zadevi. Preglednica dosežkov, ki bo učinkovito zasnovana in izvajana, je v širšem interesu Evropske unije. Nobena izbira seveda ni popolna, noben kazalnik, ki se vzame v izolaciji, ne more v celoti izmeriti delovanje finančnega sektora in njegov vpliv na realno gospodarstvo. In zaradi tega se preglednica dosežkov nikoli ne tolmači um, brez omejitev. Tukaj vedno vključujemo tudi druge glo, uh, globoke preglede, ki smo jih, kot veste, objavili 10. aprila. Upamo, da s tem pojasnjujemo nastalo situacijo. Hvala. Hvala, gospa Malstrom, v imenu skupin. Najprej gospod Dorfman, pet minut. Danke. Hvala, gospa predsedojoča, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Evropski parlament in Evropska ljudska stranka smo leta 2011 podprli nadzor makroekonomskih ravnovesij. Ta instrument se trenutno izvaja in je osrednji instrument uh, za skupno gospodarsko politiko Evropske unije. Že leta 2011 sem imenil svoje politične stranke, eh, sodeloval pri izdelaviti uredbe in že takrat je bilo osrednje vprašanje, katero vlogo ima Evropski parlament pri izdelavi preglednice dosežkov. In takrat, in zato mi je resnično žal, da tukaj komisarja Rena ni bilo, takrat smo dobili jasne obljube iz ust gospoda komisarja, In le na podlagi teh obljub je, komisar, eh, je parlament privolil v trenutno dikcijo uredbe. Bili smo za prožno delovanje in tukaj smo zaupali in um, imeli zaupanje v komisijo. Zdaj pa vidimo, da ste 19. novembra ne, niste obvestili o, o kazalniku. Že teden zatem, ko ste nas obvestili, ste z tem kazalnikom izračunali nove rezultate. Torej, več mesecev ste delali s tem o, eh, kazalnikom, pa nas o tem niste obvestili in to pomeni vel, velik prekršek. Tukaj se posem strinjam z kolegico, s predsednico odbora Ekon, gospod Bowles. Ne gre za kazalnik sam po sebi. Tukaj si ne želimo neke parlamentarne razprave o ta, tem kazalniku, niti ne o novih kazalnikih. Zato moja politična skupina ne bo glasovala o številnih predlogih sprem, ki so danes uh, pred nami. Zakaj gre? Gre za to, da smo nekoliko užaljeni. Ne, ne gre za to, da smo zdaj, da tukaj se nam je povesil nos gre za sprejemanje. In sprejemanje v naši Evropski uniji se bo merilo po sprejemanju naše skupne gospodarske politike. Če nam ne bo uspelo pritegniti ljudi na našo stran pri tem osrednjem vprašanju, potem ne bomo zabeležili nobenega napredka. In brez demokratičnega zagotovila to vrstnega sprejemanja ne bo. In zato gre pri vsem tem. Uh, In prihaja, če nekdo prihaja iz Italije, kjer je vprašanje tega sprejemanja v tem trenutku uh, zelo izpostavljeno, tam ljudje potrebujejo občutek, da se odločitve, ki se sprejemajo, uh, sprejemajo z potrdilom parlamenta in da, je, da so podvržene tudi parlamentarni razpravi. Torej, od vas zahtevamo, da mi kot parlamentarci, ki moramo potem eh, braniti to vrstno način delovanja, da smo stvarih obveščeni. V takih primerjih tega ne moremo storiti. In komisija je znova uh, si tukaj nadela in podprla imič Evrope, ki jo vodi neka institucija. In to ustvarja določeno škodo. V tem trenutku, ko se izvaja konsolidacija in ko smo v resnično velikih težavah, potrebujemo nek nov nastavek. In to vrstnim načinom delovanja, to vrstnega novega nastavka vsekakor ne določamo. Evropska ljudska stranka in mislim, da celoten parlament si želi, da bi bil makroekonomski nadzor uspešen. Ampak s tem načinom delovanja komisija k temu ni vsekakor nikakor pripomogla. Strani parlamenta imamo tako štiri zahteve torej, da se ohranja vloga parlamenta, to bi morala komisija zdaj počasi že razumeti, kajti Lizbonska pogodba ima tukaj jasne določbe. Tudi to mora komisija razumeti. Drugič, Evropski parlament in svet sta enakovredna in jo je treba enakovredno tudi obravnavati. In to se pri tem vprašanju ni zgodilo. Tretjič, vprašanje oziroma vloga. Evropskega odbora za sistemska tveganja je nekaj, kar je treba ohraniti. Tudi to se v tem primeru ni zgodilo. In četrtič je zahteva, da se pri naslednjih prilagoditvah, ki se bodo gotovo zgodile, kajti kar ste povedali vi glede pri, uh, prožnosti gospe uh, komisarka, je res. So, so vrstno prilagoditev je treba. Um, vnaprej sporočiti Evropskemu parlamentu, tako da potem lahko imamo tudi učinkovito razpravo v parlamentu na, to, na te teme. Na začetku bi imel še poziv. Prosim, da delujete tako, da to, kar si želimo mi, eh, da se naredi, torej le na ta način bo preglednica dosežkov imela neko prednost za Evropsko unijo. Hvala, gospod Dorfman. Dve minuti za gospod Ferreiro. Sra. Presidente, sra. Komisar. Hvala, predsedujoča, gospa komisarka. Čem je težava to? Pomankanje vzajemnega zaupanja, kar zadeva obe instituciji glede zakonodajnih postopkov. Sama sem bila poročevalka pri tem poročilu o makroekonomskih neravnovesih. Rečem lahko, da gre tu za kar nekaj tehničnih postopkov pa tudi političnih vprašanj, kajti tu gre za izbor kazalnikov, gre za prago pozoril za kazalnike. To so podrobnosti. Ampak na podlagi informacij tako definiramo politike in spremembe politik. To pomeni, da je ta izbor kazalnikov zelo pomemben. Kajti Zavedati se moramo dejstva, da to, kako merimo in beremo kazalnike, vpliva na najboljše možne odločitve. Komisarka, omenjali ste besedilo tu. 12. uvodni izjavi tega besedila piše v angliščini. Komisija bi morala predstaviti predloge za komentarje pristojnim odborom Evropskega parlamenta in sveta glede načrta vzpostavitve in prilagoditve kazalnikov in pragov. To je bilo dogovorjeno, to je zapisano v besedilu, to je izhodišče medinstitucionalnega dogovora. Da nam sedaj pošiljate informacije o spremembah kazalnikov, to komisarka res ni skladno črko in duhom te uvodne izjave. Upam, da bo komisija ponovno preučila te spremembe. Upam, da boste popravili jasne napake to, da boste ponovno obnovili zaupanje v institucije. Mislim, da je bilo to sedaj ohromljeno. Ne bom dodala nič več k temu, kar sem pravkar rekla. Sharon Bowles, predsedujoča odboru, je to zelo dobro povedala. Gre za med institucionalne težave in tu vidimo, da bomo na koncu imeli rane, imeli bomo sledi. Potrebujemo bolj pregledno delo, bolj pregledno metodo. Sedaj, ko prehajamo na druge zakonodajne faze, veliko jih je še pred nami in zato je ključnega pomena, da gremo naprej. In sicer na podlagi vzajemnega zaupanja in nevzajemnega sumničanja. Hvala, predsedujoča. Hvala, gospa Ferreira v imenu Alde, gospa Silvi Gola. Hvala, predsedujoča. Hvala, gospa komisarka. Zelo sem zadovoljna, ker ste vi tu z nami. Zakaj? Zaradi kolegijalnosti v komisiji. Današnje vprašanje, ki jih obravnava, kot je rekla Sharon Bowles, kot so rekli drugi, ta vprašanja so povezana z naravo naših odnosov ali v tej Evropi, ki jo imamo, s to pogodbo, ki jo imamo in vsemi pogodbami, ali v tej Evropi sprejemamo to, da počnemo vse za sodelovanje ali pa preprečujemo stvari. Za to gre. Ni bolj zapleteno, ni bolj tehnično. To je to. Tu imamo nekaj manevrskega prostora, ne da bi spremenili pogodbe, ne da bi bili preveč zapleteni, zato da bi bolje delali skupaj. Tu imamo zavezo, tudi jaz sem bila ena izmed eh, poročevalk v šestorčku lahko rečem, da je to nekaj, kar je bilo v zelo dolgih pogajanjih. Torej, pomembno je, da ta postopek poteka v dobrem vzdušju. Seveda nam je uspelo imeti besedilo, zakaj nam ne bi uspelo, da bi se strinjali glede kazalnikov. In to me pripelje do vsebine. Kaj je zelo pomembno, da vidimo izziv za njo. Ne gre za to, da bi imeli zelo lepo preglednico in bi bili veseli. Ne, doslej smo bili v evroobmočju. Vsi skupaj smo se odločili, da bomo imeli pristop, ki je bil zelo omejujoč. Imeli smo dolg in primankljaj. Še s torčkom smo dodali instrument. Prvič bomo skupaj vrčevali. Skušamo skupaj preučiti, kaj ni dobro. In tu gre za takšne teme, ki vplivajo na življenje državljanov. Ali imamo brezposobnost, se lahko vprašamo, ali imamo tudi plačilo na uro, ali je vse enakovredno, za te teme gre. Če se ne bomo pogovarjali o tem, če ta parlament ne bo mogel odraziti vse to, poslati tega sporočila, no ne pravim, da bi morala prevladati naša mnenja, ampak potrebujemo to področje za razpravo in rekla vam, kaj se bo zgodilo. Evropske zgodbe bo konec. Številni ne želijo razumeti tega v tem trenutku. Tu vidimo vse več vzajemnega nezaupanja, vidimo sporov v Bruslju, pravijo, v Berlinu nekateri. Vsi populisti imajo priložnost, o kateri so sanjali. Da škodujejo Evropi. Skupaj se moramo odzvati pametno. Še enkrat, mi imamo instrumente, ki nam to omogočajo. Če ne pa, kolektivno ne bomo delali, to ni v našem interesu. Na evropsko agendo moramo dati konkurenčna vprašanja o zaposlovanju, gospodarska vprašanja. Ne smemo govoriti le o vzajemnem nadzoru. Hvala. Hvala, gospa Gola. Gospod Filip Lomber v imenu zelenih. Hvala, Ani. Lahko podprem vse to, kar je pravkar povedala Silvi. Gospa komisarka, gospa komisarka, vas naslavljam. Naslavljam vas, slišal sem vaše lepe besede. Vaš tovariš Šoli Ren ima tudi zelo lepe besede. Ne verjamem niti besedice. Ko smo sprejeli prvo preglednico, ste pritisnili nas, niste se posvetovali. Takrat smo rekli, Pri drugi pregled se ne bo enako in sprejeli ste to, da smo tu pozabili na soodločanje z upanjem in to ste že dvakrat preprečili, ni bilo zaupanja in danes imamo nič, nič zaupanja. Ključnih kazalnikov niso dali v preglednico glede produktivnosti. To je edino, kar ne zanima. Zanima nas produktivnost dela. Pozabili ste na produktivnost energije, pozabili ste na produktivnost vero in kot po naključju ste pozabili na produktivnost kapitala in kot po naključju idej o enakosti ni v Evropi. Tega ne bi smeli pogledati v Evropi. Imamo 25 odstotkov evropejcev, ki so pod pragom revščine in raje gledate drugam. To ni primerno. Čakam, da komisija spremeni mnenje in tam, da pogledate realnost, kajti to je prava bomba. Hvala, gospod Lombert. Gospa Kay Swinburne. Hvala, predsedujoča. Strinjam se s številnimi tu parlamentu. To je veliko pomislekov glede tega, kako komisija obravnava ta parlament glede delegiranih aktov, zlasti pri tem predlogu, pa tudi drugi, kjer delam. Tu gre tudi za reformo direktive o derivativih. Tu imamo ključno odločitev na drugi ravni. Potem pa ste spregledali parlament. Tu se spoh ne posvetujete s parlamentom ali pa sprejemate odločitve s tako kratkimi roki, da v tej hiši ni časa za komentarje. Ne gre za to, da bi kdo lahko prisluhnil se na to odzval. To je kar naenkrat najpomembnejše. Tu imamo komitologijo, delegirane akte, imamo izvedene ukrepe, imamo regulativne tehnične standarde. To so izrazi, ki jih pri nas državljani ne poznajo, ampak ko evropski federalisti, gospod Gigan in drugi pravijo, da je 98 odstotkov evropske zakonodaje sprijete na tak način, po njegovih ocenah je manj kot deset ljudi v parlamentu je manj kot 50 ljudi v Poruslu, ki razumejo sistem. Ni čudnega, da ljudje menijo, da je sprejemalo odločitev v Evropski uniji nedemokratično. Kakšno je različno zadnje delegiranih in izvedbenih aktov, da bi bila zakonodaja bolj fleksibilna, da bi se lahko bolje prilagajali spremembam. Teoretično se strinjam s tem, to podpiram, ampak če tega ne bo na pravi demokratični način ob spoštovanju pogodbe, spoštovanju črke in duha pogodbe, potem res ni smiselno, da imamo takšno zakonodajo. Načeloma se strinjam s tem pojmom, da res potrebujemo ukrepe, ki jih moramo dati v odgovornosti finančnega sektora, ko gre za makroekonomsko preglednico, ampak tu je veliko različnih načinov za to mirjanje in glede na to, kakšno je mnenje pri tej preglednici, imamo v ESB drugačno mnenje kot pri komisiji. Enostransko ste šli naprej, brez pravega posvetovanja. In to je še en primer tega, da komisija misli, da ve več kot drugi. Če želite biti primerni, če želite delati za vsakodnevno življenje državljanov, potem morate reči drugače. Potrebujemo pravilne procese, da bi preprečili takšne neravnovesje in takšno obravnavo so zakonodajalcev, kajti tu potrebujemo nekaj demokratičnega pregleda v tem postopku. Uh, Hvala, gospa Swinburne. Ne vidim gospe Klute, zato predajam besedo gospe Zalstra iz Neobrošenih. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Gospod Zalstra, hvala predsedujoča. Tu smo vznemirjeni zaradi postopka pri izdelavi preglednice. To je del šestorčka. To je preglednica dosežkov komisije in držav članic za vzajemno oceno gospodarskih dosežkov in za morebitne sankcije. Ko bi jo še stolček sprijet, smo bili mi proti temu, da bi to povezali z nacionalno suverenostjo. Kajti ponosni bi morali biti na nacionalno suverenost. Ne gre za neke zgodovinske ostanke in zdi se, da nič nismo dosegli. Vsi lahko v lasni državi vidijo, da je veliko brezposobnosti, da je primankljaj prevelik da je preveč obremenilne zakonodaje in zdi se, da obstaja potreba po preglednici, ampak tu vidimo, da je evroobmočje nestabilno. Nemčija ima preveč pooblastil, ampak ni kriv, da Nemčije, da drugi niso konkurenčni. Drugi morajo poskrbeti za to, da so njihova gospodarstva konkurenčna. Lahko imamo preglednico, ampak to nič ne pomaga, če niste konkurenčni v evroobmočju potem morate zapustiti skupno valuto zaradi državljanja. Tu govorimo o postopkih sprijetja preglednice. Ne gre za posledice. V Bruslju vidimo, da v tem parlamentu ne govorimo o blagini, govorimo o pooblastilih. Žal je tako tudi v komisiji. Ali imamo pravi postopek ali ne, to spoh ni pomembno, ne tu, ne tam. Države morajo pokazati, da so odgovorne za blaginjo državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej. Gospod Galtieri, minuta. Grazie. Ma la vicenda... Hvala, predsedujoča. Niste se posvetovali s parlamentom glede kazalnikov makroekonomskih naravnovesih. To je resno, ampak to je tudi signal, splošnega nelagodja glede napačne smeri, glede tega, kako komisija vidi svojo vlogo povezani s parlamentom v luči novih funkcij, glede gospodarskega upravljanja po krizi. To je ključno tu in to je le simptom. Potem slišimo ta vprašanja o metodologiji. To skriva globlja politična vprašanja. Gre za to, kako komisija uporablja to preglednico. Gre za postopek za opozarjanje neravnovesi, gre za recipročnost, gre za soodvisnost. Vse to je pomembno, ne gre le za primankljaje, gre tudi za druge stvari, ne gre le za težave glede produktivnosti, glede rasti. Ne gre za to, da si želimo rasti, ampak gre za prepočasno rast, to je pomembno. Nehati moramo ločevati Evropo na dobre in slabe, tiste, ki morajo narediti več domače naloge. To moramo popraviti. Sicer bomo res škodovali gospodarskemu upravljanju. Hvala gospod gualtieri gospa klevo kekoš minuta parlament mora biti bolj vključen v izbiro indikatorjev za preglednico in to so vam danes že popolnoma vsi povedali lahko samo ponovim vse kar so že moji kolegi rekli preglednica dosežkov za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji bi morala biti eden izmed postavk na katere se tudi komisija v svojih poglobljenih analizah nasloni in tudi svoja dejstva poveže s tem a na žalost v luči zadnjih objav prejšnjega tedna ki so se med drugim vključevale tudi mojo državo slovenijo ni ravno videti povezave med temi ocenami in med politično oceno in zaključki komisije. to kar ocena ki jo daje evropska komisija je izredno pomembna ima veliko večjo vrednost in kot ima na primer poročilo oecd ja ali pa kakih nemških ekonomistov zato si želim da je evropska komisija tukaj zaveznica in rabi parlament pri tem ko sprejema take odločitve. jaz močno podpiram klic k temu da morajo razprave o delovanju mehanizma za nadzor nad makroekonomskimi neuravnotežji v evropski uniji biti bolj demokratični in res potrebno je vključiti parlament. Hvala. Sedaj pa gospod Sančes presedo, prosim. La. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, popraviti treba makroekonomska neravnovesja in to je ključnega pomena za eh, ekonomsko upravljanje v Evropski uniji. To zahteva transparentnost in javen proces. Ehm, treba je zaščititi interese vseh evropskih državljanov. Zato bi to morali izvesti s sodelovanjem in nadzorom Evropskega parlamenta. Eh, vzpostavitev kazalnikov je politično orodje na najvišji ravni. Eh, tukaj gre za demokratično orodje in ne za birokratsko orodje, kajti s tem se identificirajo neravnovesja, potem se vzpostavi mehanizem eh, za opozarjanje in tudi korektivni ukrepi. In komisija bi to morala narediti na parlamentarno demokratičen način. Zato tri sporočila dejstva in informacije a posteriori, ki jih komisija daje parlamentu, to ni sprejemljivo. Potem eh, ni bilo enake obravnave med so zakonodajalcema, ne smemo pa tudi eh, več eh, eh zagotavljati neke enake obravnave med eh, državami s, s primanklajem. Hvala. Dva kolega se oglašata v sklopu postopka Catch GHDI, najprej gospod Kutaš. Hvala, predsedujoča. Pridružujem se tistim kolegom, ki so kritizirali pomankanje informacij v parlamentu glede posodobitve preglednice dosežkov za nadzor nad makroekonomskimi neravnovesi. Glede rezultatov nedavne analize, ki je bila objavljena 10. aprila, lahko z obžalovanjem rečem, da tu nismo izpolnili nekaterih vidikov. Kar zadeva presežek, to naj bi bil kazalnik eh, makroekonomske neravnovesje. V Nemčiji je ta presežek tak, da znaša 6 odstotkov BDP-ja. To ni eksplicitno vključeno analizo. Potem imamo tu zmanjšanje deleža nacionalnih prihodkov pri plačah. To postane vzorec, kateremu naj bi sledili. Ampak mislim, da če želimo odstraniti vrzeli med eh, centralnimi in obrobnimi gospodarstvi, potem moramo dvigniti plače v tistih državah, kjer imamo najmočnejša gospodarstva. Spodbujati moramo konkurenčnost, popraševanje v obrobnih državah. Hvala lepa. Gospod Malcer makroekonomska neravnovesja so morda imela tudi vpliv na eh, dožniško krizo in z tega smo se naučili težko lekcijo. Namreč gospodarstvo in eh, gospodarski uspeh ni niž ne le eh, s paktom za stabilnost, niti ne strojko in tudi tukaj bo upravljanje Evropske unije spodletelo, po mojem mnenju. Nimamo nekega splošnega patenta za reševanje krizo, kajti tukaj je treba prilagoditi pristop od države do države. Vsaka država ima državno specifične izzive in jim je lahko tudi kosle na svoj način. In tudi raznolikost državljan, drž, držav bi morali prepoznati kot priložnost in kot prednost, ne pa da tukaj stavimo na centralizem in enako vredenje. Pre, eh, to pre, razvoj v unijo dolgov je že tako ali tako zastrašujoč. To, da pa sedaj v okviru gospodarskega upravljanja pridejo na misel, da bi se bilančne uh, presežke uh, um, ob, obremenilo z uh, sankcijami, kaže na slabost te ideje. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije komisarka Malmström. Hvala poslanci za to razpravo. Najprej nekaj odgovora na konkretno vprašanje glede produktivnosti, da bi to vključili preglednico in opozarjanje. Ja, produktivnost smo vključili. To naj bi bil dodatni kazalnik, pomožni. Potem imamo tudi naložbe, raziskave in razvoj, izdatke, tu gre tudi za enotne stroške delovne sile, to veča tudi stroške dela in produktivnosti. Simetrično gledano je komisija izvajala tako imenovano pametno smetrijo. Tu gre za sedanje primankljaje, pa tudi presežke. Ampak eh, tveganja so različna, zato pragovi ne morejo biti povsem simetrični. Tu smo oblikovali celotno poročilo glede tega. Prosim, da si to preberete pri nadaljni razpravi o tej zelo pomembni temi. Kot sem omenila prej in kot je tudi stališče komisije, lahko rečem, da se nam zdi sodelovanje s parlamentom ključnega pomena. Pri finančnih kazalnikih seveda komisija ni želela reči, da bi vas pustili ob strani. Retrospektivno gledano imamo tu nekaj manevrskega prostora za rektifikacijo, malo ga je, ampak zakaj? Tu imamo tehnično delo v služba komisije, to se je zaključilo sredi novembra. Po drugi strani pa je komisija posem prepričana, da je parlament dal zeleno luč komisiji že a priori. Komisija se res trudi, da bi vključila finančni sektor in vse kazalnike, zato da bi lahko objavili poročilo o mehanizmu upozarjanja, kot sta to zahtevala parlament in svet in obžalovali bi, če bi to tolmačili na drugačen način, kot dobre veri. Komisija parlamentu želi reči, da boste obveščeni o prihodnih spremembah glede preglednice o makroekonomskih neravnovesjih. Seveda se posem strinjamo s parlamentom. Le, če sodelujemo, je to veljavno. Tu gre za priznavanje, gre za vzajemno krepitev pooblastil in kredibilnosti institucij. V sedanji situaciji, ko je nadzor nad neravnovesji tak, da mora biti hiter, funkcionalen, bi morali zraviti vsako priložnost za to, da smo sorazmerni, da smo konstruktivni in da delujemo na medinstitucionalni ravni. Kot verjetno veste, podpredsednik Karen bo prišel na odbor Ekon prihodni, prihodnič in pripričana sem, da se bo pogovoril o tem. Hvala za to razpravo, gospa predsedujoča. Hvala, komisarka Malemstrom. Sedaj pa lahko rečem, da je razprava zaključena. Tu imamo predlog resolucije, da bi zaključili razpravo. Ob pol dvanajstih bo potekala razprava, glasovanje se bo nadaljevalo pol dvanajstih. Hvala.